Eh, to bo morda za koga slabo, za nas pa dobro, kaj ti ne želimo biti del tega masovnega socialističnega eksperimenta. Hvala. Eh, eh, Hvala lepa. Besedo ima gospod Martin Ehrenhauser. Izvolite. Ja, gospod Farage, nimate.